Spoštovani kolegi, mislim, da lahko nadaljujemo s sestankom. Pred nami je dolg dnevni red, vse dan, opovdne bo tudi sestanek koordinatorjev, ampak pred nami je izjemno pomembna točka. Po jutranji razpravi bomo sedaj eh, začeli z izmenjavo mnen z našim posebnim gostom v odboru Libe. To je gospod Mihalis, Hrisohoidis. Grški minister za civilno zaščito. Dobrodošli v našem odboru. Mislim, da vsi vemo, kako, kakšna je situacija v Grčiji. Nesprejemljivo je in prav zato je smiselno, da nadaljujemo z našim dialogom glede vprašanj, ki spadajo v naš odbor. Gre predvsem za vprašanja migracije v Grčiji, na grških otokih in v sredozemlju. Razpravljali bomo o različnih eh, odprtih dosjejih glede dublinskega sistema, kako ta vpliva na situacijo v Grčiji, pa tudi glede tega, kako blokada dublinske uredbe vpliva na celotni evropski azilni sistem in posledično na Grčijo. Na vzhodno-egejskih otokih Grčija dobiva podporo strani Evropske unije. Ta podpora pa žal ni zadostna. Prav zato bomo razpravljali o sprejemnih pogojih, o skladih, ki se tukaj uporabljajo in o tem, kakšna bo prihodnost dogovora med Evropsko unijo in Turčijo. Zastavite pa lahko tudi vprašanja, ki se vam zdijo pomembna v tej povezavi. Naslednja ura je namenjena tej razpravi. Najprej dobi besedo minister, gospod Kriso Hojdis. Izvolite. Thank you. Thank you very much. Najlepša hvala in lep pozdrav vsem skupaj. Zahvaljujem se vam, gospod predsednik, hvala za besedo. Zahvaljujem se vsem poslancem v Evropskem parlamentu, eh, hvala odboru Libe za povabilo, da lahko izmenjavamo mnenja tukaj. V veliko čast mi je, da sem lahko danes tukaj in mislim, da je to dobra priložnost za odprti dialog. Spoštovani poslanci, takoj bi se posvetil današnji temi, kar brez uvoda. Moja država Grčija se nahaja na vzhodni meji Evrope. In V zadnjih letih je moja država vstopna točka za na tisoče nesrečnih ljudi, ki prihajajo iz Sirije in iščejo boljše življenje v Evropi. Vstop v našo državo poteka ponavadi preko morja. Nekaj beguncev pa prihaja tudi iz Turčije preko kopnega. določene stvari tukaj je potrebno pojasniti. Namreč eh, razdalja med eh, grškimi otoki, kot so Lesbos, Samos in Kos, ter Turči, s turškimi obalami je zelo kratka. Z gumijastimi čovni begunci lahko dosežejo naše otoke v zelo kratkem času. In na tisoče ljudi se vsako, vsak dan znajde na obalah grških otokov. Upravljanje migracij je zato izjemno pomembno. Pomembno pa je tudi, da ohranjamo dobre odnose s Turčijo. Vse to smo zapisali v skupni izjavi med Evropsko unijo in Turčijo, ki je bila sprejeta marca 2016, torej pred skoraj štirimi leti. Turčija strani Evropske unije prejema finančna sredstva za upravljanje približno 4 milijonov beguncev, ki se nahajajo v Turčiji. Njihova naloga je, da nadzirajo svoje meje z Evropo in da ponovno sprejmejo begunce, ki jih želi Grčija vrniti torej gre za tiste migrante, ki niso dobili mednarodne zaščite. Tiste se potem vrača v Turčijo. To je nekakšen povzetek skupne izjave med Evropsko unijo in Turčijo, ki je bila sprejena, kot rečeno, pred skoraj štirimi leti in je še vedno veljavna. do julija letos so bili migracijski tokovi relativno urejeni in redni. Od julija naprej pa se je število migrantov povečalo za 20 odstotkov. Vsak dan vidimo veliko novih čovnov, polnih migrantov. Včasih je priden celo tisoč ljudi na dan na grške otoke. To seveda povzroča ogromne probleme na naših otokih. Situacija je eksplozivna in eh, mislim, da Grčija le stežka nadzira situacijo na svojih otokih. Tudi če bi celotna Evropska unija z vsemi sredstvi, ki so jih na voljo, pomagala, bi bilo nemogoče omejiti ta cunami beguncev, ki prihaja na naše otoke. Obstaja meja tega, koliko pacijentov lahko nek zdravnik pregleda v enem dnevu koliko beguncev lahko en uradnik registrira v računalnik na dan. Sploh glede na to, da naslednji dan pride nova skupina migrantov. Torej, delo naših eh, ljudi na terenu je praktično nemogoče. Ne moremo zagotoviti dostojnega, humanega sprejema migrantov. Zakaj? Zato, ker so številke preprosto prevelike. Preveč prihodov je vsak dan gre za humanitarno katastrofo, drugače ni mogoče reči. Kljub temu pa lahko vseeno povem naslednje. Grčija poskuša na lastno roko, brez velike podpore, pomagati tem ljudem in preprečiti pretirano število prihodov. Pogosto gre za majhne čovne, ki se znajdejo v morju. Vprašanje pa je, kam gredo ti begunci potem? Veliko slišimo o ladjah, ki prihajajo iz eh, Libije in gre za majhne številke. To je nepremerljivo s tem, koliko ljudi prihaja na grške otoke. Naj podam nekaj številk. Prejšnji teden so na grške otoke prispeli, je na grške otoke prispelo 4000 migrantov. Mi poskušamo migrante iz otokov preseliti na celino, to je naša prioriteta. Na tak način želimo sprostiti krizno situacijo na otokih in ljudem pomagati, da jih preselimo na bolj stabilne, v bolj stabilne namestitve na celini, torej kjer so tudi življenjski pogoji bolj dostojni. Samo v Samosu smo prejšnji teden preselili 4000 ljudi iz otoka na celino, ampak v istem času je prispelo 3000 novih ljudi. Grška vlada je pripravila novo zakonodajo glede mednarodne zaščite. Znotraj te zakonodaje obstaja kar nekaj različnih ukrepov, s katerimi želimo pospešiti postopke, zato da bi zagotovili, da migranti ne obtičijo na grških otokih. Namreč okoliščine in življenjski pogoji na teh otokih so katastrofalni. Zagotoviti želimo, da se spoštuje pravice prosilcev za azil in na podlagi izjave, ki sta jo podpisali Evropska unija in eh, Turčija, želimo tudi zagotoviti, da poteka uspešno vračanje migrantov, ki ne dobijo mednarodne zaščite. V naši novi zakonodaji zagotavljamo dobro izvajanje zakonodaje Evropske unije seveda zagotavljamo spoštovanje ženevskih konvencij in te izjave med Evropsko unijo in Turčijo. Sedaj pa še nekaj komentarjev. Vprašanje migracij po mojem mnenju ni samo politično vprašanje. Vsekakor pa to ni samo vprašanje za tiste države, ki se nahajajo v prvih linijah. Gre za relativno nov problem, ki pa bo krojil politiko v naslednjih letih. Mislim, da je to osrednji politični in družbeni problem in Prav zato potrebujemo politične rešitve in vsakodnevno politično pogajanje glede tega, kaj je najboljša rešitev. Seveda imamo tukaj različne cilje, ampak vseeno mislim, da imamo nekaj skupnih pogledov na to, kako rešiti to težavo. Nekatere evropske države menijo, da če bodo zaprle svoje meje, lahko mirno živijo naprej, so lahko v miru prepričane, da migranti ne bodo prihajali na njihovo eh, ozemlje in tako naprej. To je popolnoma hipokritično, pa tudi nerealno v praksi. Ne bom se sedaj eh, skliceval na evropsko solidarnost in pozival k temu, Mislim, da je to nekaj, kar bi morale vse evropske države izkazati. Vseeno pa bi se navezal na evropsko zakonodajo. Evropska unija temeli na pravilih in zakonih. In včasih je potrebno ta pravila pač prilagoditi neki aktualni situaciji. Pogosto smo zaprosili za prostovoljno prilagoditev pravil, in nekatere države članice to spoštujejo. Druge države pa zapirajo svoja, svoje meje in mislijo, da bodo na tak način lahko obrnili hrbet vsem problemom, če bodo pač eh, zazidali zid okrog svoje države in ignorirali situacijo. Ampak to ni mogoče. Begunci namreč iz dneva v dan prihajajo. Seveda je to zelo občutljivo vprašanje. Jaz kot minister se pri svojem delu s tem srečujem vsak dan. Vprašanje mladoletnikov brez spremstva je izjemno občutljivo. Namreč v tem trenutku imamo več kot 4000 mladostnikov brez spremstva v Grčiji. Večina teh otrok je vključenih v nekakšne strukture in eh, pogoje, ki so za njih neprimerni. Gre za sprejemne centre, na katere Evropa ne more biti ponosna. Pripravil sem dopis svojim kolegom, torej drugim ministrom Evropske unije na tem področju, in v tem dopisu sem jih prosil, da bi drža druge države članice prostovoljno sprejele nekaj teh mladoletnikov brez spremstva. Zelo malo odgovorov sem prejel. In v tem primeru res ne moremo več govoriti o solidarnosti, niti o spoštovanju evropskih pravil. Gre za vprašanje tega, kako se Evropa opredeljuje glede zaščite prihodnosti teh otrok. Pozivam vas vse, da ste tukaj malce sočutni. Vse vlade bi se morale zauzeti za to, da ti mladoletniki brez spremstva dobijo nek sprejem, da dobijo boljše pogoje za življenje. Ni namreč mogoče, da bi ena precej majhna država prevzela celotno breme tukaj. Hvala lepa. Najlepša hvala. Hvala ministru za ta prispevek. Različnim ministrom za migracije in azil smo že prisluhnili v tem odboru. In seveda je izjemno pomembno, da se zauzemamo in pozivamo k solidarnosti. To je zapisano v členu 80 PDEU iz eh, Lizbonske pogodbe, gre torej za zavezujočo zakonodajo, ki velja tako za evropske institucije, kot tudi za države članice. Prisluhnimo koordinatorjem, vsak ima na voljo dve minuti, potem pa bomo imeli še nekaj časa za druge poslance, ki bodo imeli eno minuto časa za vprašanje ali komentar. Prosim, da se držite tega mm, časa, ki bo na voljo, namreč naš dnevni red je zelo zapolnjen in ne želimo nabirati zamud pri vsaki točki. Najprej ILS, e to je gospod Linarc, izvolite. Dve minuti imate. Uh, Hvala, gospod minister, zahvaljujem se vam za to iskreno oceno trenutne situacije v Grčiji. Predstavljate novo grško vlado in zato bi bilo nepravično, da bi od vas pričakovali čudeže kar takoj. Ampak vseeno pričakujemo nekaj čudežev. Spodbudno se mi zdi, da ste v prvih mesecih vlade že sprejeli nekaj pozitivnih korakov glede nove strategije za sprejemne centre za migrante in eh, posebej mladoletnike brez spremstva. Izboljšati želite situacijo na otokih in pospešiti, hitrejš, eh, pospešiti postopke za registracijo migrantov. Poleg tega se zauzemate za premik migrantov iz otokov na celino. Presenetilo nas je, da sedaj prihaja veliko novih migrantov, mnogi izmed teh ne izpolnjujejo kriterijev za mednarodno pomoč. Kot ste omenili, smo v zadnjih mesecih videli najviše številke novih prihodov, odkar je začela veljati izjava med Evropsko unijo in Turčijo. To otežuje situacijo in pogoje življenja v, na otokih. Kar se tiče izjave EU-Turčija, tukaj slišimo veliko kritik, tudi v našem parlamentu veliko več kritik kot pa predlogov za druge rešitve. Ampak skrbi nas, namreč eh, ta izjava ne deluje več tako dobro, kot je na začetku. Zanima me, kakšno je vaše mnenje, zakaj to več ne deluje, kaj se je zgodilo in kaj lahko storimo, da bo postala bolj učinkovita. 20 tisoč ljudi naj bi v naslednjem letu preselili iz eh, otokov na celino. Bliža se zima in zanima me, kaj boste storili, da bi zagotovili čim bolj humane pogoje za življenje na otokih tudi po zimi. Kar se tiče solidarnosti, ste zelo jasno povedali, da so migracije vprašanje, ki zadevajo celotno Evropsko unijo. Sklicevali ste se na solidarnost in na dopis, ki ste ga poslali 27 kolegom iz drugih držav članic. To je zelo boleča tema. Koncept solidarnosti je nekako izginil iz Evrope, se zdi. Zanima me, kakšna so vaša pričakovanja, kar se tiče solidarnosti in deljenja odgovornosti med državami članicami v naslednjih mesecih. Hvala lepa. Sedaj pa za SND, gospod Morajš, izvolite. No, Gospe Sipel ni, v redu, potem pa bom eh, podal komentar jaz. Najlepša hvala ministru za to iskreno oceno situacije vsi ministri, ki so uh, prišli iz Grčije, torej vsi vaši predniki, so ohranjali dober dialog in stik z našim odborom in to res cenimo. Vemo namreč, da prevzemate težko nalogo v težki situaciji. Seveda ni preprosto zahtevati stvari od grškega ministra, ki. Uh, Se ukvarja za situacijo v taborišču morja in poskuša nekako obvladovati situacijo na grških otokih. Izpostavil bi vprašanje tega, kaj boste storili čisto konkretno. Govorili ste o solidarnosti, ampak to je vprašanje, ki se vleče. Govorili smo z vašimi predhodniki, ki so imeli enake težave. Preselili so ljudi na celino iz otokov, prosili so druge države članice, da sprejmejo mladoletnike brez spremstva. Vse to smo že slišali. Jaz in drugi kolegi smo obiskali eh, situacijo v taborišču morja in poznamo, kakšno je stanje na terenu. Največja skupina beguncev eh, v Evropski uniji se nahaja tam in seveda je to res problem celotne Evropske unije, ampak zanima me, ali se strinjate s tem, da so pogoji še veliko slabši v tem trenutku življenjski pogoji v taborišču morja so v zadnjem času zelo, zelo slabi. Res so se poslabšali in znašli smo se v ekstremni situaciji. Zanimajo me torej podrobnosti glede tega, kaj razpravljate v svetu, kako izboljšati situacijo. 2500 otrok je v tem taborišču, ki ne dobivajo izobrazbe pogoji se res zaostrujejo in eh, so slabši kot kadarkoli poprej. Tisti, ki spremljamo to situacijo, to tudi jasno vidimo. Po zimi bo vse skupaj gotovo še slabše. Rad bi samo še zastavil vprašanje. Situacija je postala res, res grozljiva. Ne vem, kako naj to še izrazim, ampak eh, zanima me, kaj lahko poveste, kaj lahko mi v našem odboru naredimo, da zahtevamo od komisije in sveta naj ukrepata, da ne bo Evropska unija več prenašala takšnih pogojev. Pa še nekaj, zanima me, kako lahko eh, ta nova azilna zakonodaja pomaga v trenutni situaciji. Če si ogledam vašo novo zakonodajo, ta bolj bremeni prosilce za azil, zato ne vem, kako naj bi to izboljšalo situacijo. To me resnično zanima. Najlepša hvala. Sedaj pa gospa Intefeld, izvolite. Yes, you, hvala, predsednik. Hvala tudi vam, gospod minister, da ste prišli k nam. Mislim, da se vsi lahko strinjamo, da smo Grčijo pustili samo v zadnjih letih, ko je bilo toliko pritoka migrantov. Grki so se morali sami spopasti z mnogimi težavami. Mnogi lokalni prebivalci so skočili na pomoč. Eh, mislim, da se niso prav dosti pritoževali. Po drugih državah so se mogoče bolj pritoževali. In eh, ko gre za poziv za pomoč eh, drugim državam, tukaj govorimo o enem samem dopisu, druge države, lahko, druge države lahko sram. Toliko časa že vse skupaj poteka in mislim, da je to res velika sramota, da se druge države niso odzvale bolje. Seveda, mi vas podpiramo, ampak seveda uh, Grčija ima svoje moralne in pa pravne zaveze. Imam podobno vprašanje kot kolega Morajš. Nisem še videla vseh podrobnosti nove zakonodaje, tako da mi ni popolnoma jasno, kako bo ta nova zakonodaja izboljšala stanje. Pritožbe bodo otežene, čeprav razumem poročilo na HRC oziroma UNHRC ne bo več v tem panelu skupaj s sodniki, so, ne vem, kako bo to vse skupaj izboljšalo sam postopek. Skrbi me, ko slišim, da uh, bosta v skladu z novo zakonodajo policija in pa vojska uh, sodelovali pri oceni vlog. Ne vem, ali je to primerno. In če je to primerno, kako boste zagotovili, da bodo pripadniki policije in vojske ustrezno usposobljeni? Oni niso uradniki pristojni za področje imigracij, drugače razmišljajo. Tako da bi želela izvedeti več o tej novi zakonodaji. No, potem pa bi se še odzvala na pripombo kolega iz ELS. Rekel je, da nimamo nekih realnih, izvedljivih uh, alternativ uh, za uh, to izjavo uh, Evropska unija Turčija, ampak ja, mislim, da uh, imamo drugo alternativo. Potrebujemo ustrezen zilni sistem, uh, ki so ga do zdaj uh, desničarske stranke omira, ovirale. Gospa Strike, naslednja. Hvala lepa ministru, da je odkrito govoril o težavah, s katerimi se moramo spopasti. Podpiramo njegov poziv državam članicam k solidarnosti. Prezeti morajo delež odgovornosti Nepošteno je, da Grčijo puščamo samo. Lahko računate na nas, po najboljših močeh se bomo potrudili, da se odgovornost porazdeli, torej da ne bo Grčija ostala sama s to odgovornostjo. No, to pa ne pomeni, da eh, rešitev najdemo v tem, da se omejujejo pravice prosilcev za azil. Zato nas zelo skrbi nova zakonodaja, ki ste jo sprejeli. To zakonodajo ste tudi omenili v svojem govoru. Naj omenim le nekaj omejitev, ki so zaskrbljujoče. Gre za uh, krajši rok založitev vloge, potem uh, postopki glede uh, dostopa, potem uh, vključevanje in, vojske in policije, pa omejitev dostopa do zdravstvenih storitev, pa do trga dela, potem uh, ljudje s PTSD niso več na seznamu eh, tistih, ki lahko eh, zaprosijo za azil. Torej, gre za to, koga lahko priznamo kot begunca. Eh, ljudje je treba od zdaj naprej pregledati, torej vključiti je treba tudi ustanove na področju zdravja. Teh ustanov pa mogoče ni vedno. Zato me zanima, kako razmišljate o tej situaciji, kako se te Eh, spremembe vežejo na direktive o sprejemnih eh, zmogljivostih in pa eh, o azilu. Katere države so na seznamu? Ali je Turčija še vedno na državo? Katere druge države so še na seznamu? Ali še vedno lahko pride do individualne obravnave prošen za azil? No, potem pa je tukaj še eno vprašanje, ki se nanaša na mejo s Turčijo. Ali je res, da Frontex nima nobenega dostopa, da tam pravzaprav ni dejaven. Zakaj sprašujem tako? Prišlo je uh, do uh, nekih trditev v zvezi s teh premikov iz Grčije v Turčijo. Sledi naslednji, ki ima ravno tako na voljo samo dve minuti.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 te zunanje meje morajo biti tako varne, da ljudje lahko varno eh, prestopajo te meje. Moramo zagotoviti, da eh, breme ne bo postalo še večje. Torej, treba zagotoviti, da ljudje ne morejo kar prosto prehajati meja, če nimajo pravice do tega. Potrebujemo čim bolj human model. Preprečiti je treba, da ljudje bežijo prek eh, Sredozemskega morja na ta način tudi tihotapci eh, ne bodo imeli več nobenega posla. Treba pa je zagotoviti tudi to, da se ljudje lahko eh, spet vrnejo v svoje države, ko bo tam mir. Mislim, da je bil, da je imel gospod Salvini prav, ko je zaprl meje v Italiji, enako velja tudi za Srbijo. Torej, moj zaključek je, dvomim, da bo evropski sistem kadarkoli eh, lahko rešil težave. Ali je bolje, da goljufu Erdoganu plačujemo iz davkoplačevalskega denarja, on pa potem eh, grozi naprej. In mislim, da eh, nas mora biti sram za to. Gospod Prokačin je naslednji. Solidarnost je tista najpomembnejša beseda. V Grčiji so bili predolgo čisto sami. Očitno je prišlo spet do nekih težav v zvezi s tolmačenjem. Na nemščini je šlo skozi. Prova, prova, prova. Va bene. Allora può continuare. Sì, eh, se posso sforare di qualche secondo perché nel frattempo sta andando avanti. Torej, ali lahko zdaj nadaljujem? Vidim, da moj čas še vedno teče. Prosim, da me vrnete na začetek. Ne strinjam se s tem, eh, da je zaprtje meja eh, nek utopičen način razmišljanja potrebujemo strok nadzor na mejah. To je edina realna uh, rešitev, čeprav je le kratkoča, uh, kratkega roka. Manj učinkovito je, uh, če prerasporejamo migrante po Evropi. Nihče jih namreč ne želi. Pred uh, par dnevi smo slišali neko šalo na račun uh, sporozuma uh, Migranti, ki prihajajo v druge države, dosti krat eh, pomenijo tudi določeno mero pretresa, težko spostaviti eh, red in mir. Dejstvo pa je tudi, da eh, Evropska unija ne obravnava samih razlogov dovolj. Mislim, da bi bilo to edino, kar bi bilo primerno in dovolj etično. Za Gue pa bo spregovoril gospod Avranitis. Imam prav Gue? Izvolite.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 Torej, govorili ste o tsunamiju imigrantov, ampak mislim, da to res ni primeren izraz. Gre za ljudi, ki imajo ime, priimek in svoje človekove pravice. Predpostavljam, da je bil to samo lapsus, ko ste uporabili takšen izraz. Kakorkoli že, gospod minister, govorili ste o novi zakonodaji, ki jo je sprejela vaša vlada. Strinjam se z vprašanjem, ki so ga podali kolegi iz. Renew iz zelenih in tudi kolegi iz SD. Strinjam se s to logiko, namreč mednarodne organizacije pripravljajo poročila glede te nove zakonodaje. Naprimer, zdravniki brez meja in tudi drugi so se pritožili zoprto zakonodajo, ker ne spoštuje človekovih pravic. Ne vem, s kom ste se vi pogovarjali, z Evropsko unijo, z mednarodnimi organizacijami, z evropskimi inštitucijami. Ne vem, namreč eh, ta zakonodaja je bila v Grčiji sprejeta v roku petih dni, tako da ne vem, kdaj ste vi imeli čas izvajati posvetovanje. Veliko je tudi še nejasnega glede tega, kako se bo ta zakonodaja sama izvajala v praksi. Zanima me naslednje. Ali gre za problem migrantov ali problem, problem beguncev? Pa še nekaj. Do, leta 2000, eh, do konca leta 2020 želite premestiti 20 tisoč ljudi iz grških otokov. Imate tukaj kakšen dogovor z drugimi državami članicami? Namreč mi kot odbor parlamenta bi to želeli vedeti. Pa še nekaj, gospod minister, zdi se mi, da je nekakšno pravilo v vaši vladi, da želite otežiti življenje beguncev. Migracija mora postati nekaj bolj zahtevnega. Namreč v tem trenutku je situacija v taborišču morja nesprejemljiva in se slabša iz dneva v dan. Žal pa tega ni nihče upošteval. Minister bo pozneje imel deset minut na voljo za odgovor. Zdaj pa bi predlagal, da najprej končamo ta krok vprašanj. Na voljo imate eno minuto največ. Ta točka dnevnega reda je zelo kompleksna, intenzivna. Na naslednji, pri naslednji točki eh, pa imamo štiri gostujoče govornike, tako da moramo res dobro gospodariti s, čapom, s časom. Naslednja točka se bo mogoče začela z nekaj zamude, ampak ta zamuda ne sme biti predolga. Gospa Mecola bo prva, eno minuto imate na voljo. Hvala lepa, predsednik, hvala, minister, da ste danes z nami. Veselimo se nadaljnega sodelovanja z vami. Že z vašimi predhodniki smo imeli dobro sodelovanje, eh, tudi z drugimi političnimi skupinami. Eh, moja politična skupina namreč zelo dobro razume situacijo v Grčiji, eh, tako da bi vas vprašala pravzaprav o dejanskem stanju na otokih. Številke, o katerih nas obveščajo, so zelo zaskrbljujoče. Okrog 31 tisoč ljudi naj bi bilo v žariščnih točkah, ki so namenjene mm, približno 8 tisoč ljudem. Imamo torej sporozum s Turčijo, vemo, kako naj bi potekala vračanja. Kako torej nameravate predstaviti ta argument ministrom v svetu Evropske unije? predstavljate namreč državo, ki je jasno prizadeta zaradi tega nesorazmernega bremena prihodov, sama tega ne zmore obvladati. Naslednje, eno minuto največ. Hvala lepa, minister, da ste z nami. Novice iz Grčije sto, so vedno bolj zaskrbljujoče. Imamo ta nori sporazum s Turčijo, hkrati pa je tukaj vse več ljudi, ki bežijo na grške otoke. Situacija se seveda lahko še poslabša. Imate eh, pa zdaj tudi novo zakonodajo. Gre za vprašanje, kako eh, ugotoviti, kateri ljudje so ranljivi, ampak zdaj se postavlja eh, tudi vprašanje, kako zagotoviti to mednarodno zaščito. Ali minister bo tako, da zakoni ne bodo omejevali možnosti dostopa do mednarodne zaščite. Na koncu pa me še zanima. Naslednje, vi ste minister odgovoren za zaščito državljanov, hkrati pa ste odgovorni tudi za migracijska vprašanja. To lahko povzroča zmedo. Naslednji gospod Azmani. Eh, hvala lepa, gospod minister, da ste tukaj. Štiri leta smo se v Evropskem parlamentu, pa tudi v nacionalnih parlamentih pogovarjali o situaciji v taboriščih. Krati smo se pogovarjali tudi o dolžini, o počasnosti postopkov. Tako da Res ne morem razumeti, da se o tem še vedno pogovarjamo zdaj, posebej zdaj, ko prihaja zima. Kaj bomo torej storili? Kaj bo storila Evropska unija? Seveda, vi imate gotovo tudi določene zahteve do drugih držav članic, to razumemo. Ampak, če pogledamo v preteklost, vi ste zdaj seveda nov predstavnik, ampak, če pogledamo v preteklost, preteklost, operativna podpora nikoli ni bila eh, problematična. Drugi razlogi obstajajo, zakaj so postopki eh, tako dolgi. Tako da me zanima zdaj, kakšni bodo vaši konkretni ukrepi. Kako boste izboljšali situacijo na grških otokih? Gospod Barkarte, naslednji. Ja, hvala lepa. Prejšnji teden sem bil na grškem otoku Lesbosu, ogledal sem si taborišče morja in od leta 2015 imajo tam uh, zmogljivosti za približno 3000 ljudi, zdaj je tam že 14 tisoč ljudi. Kaj lahko stori Evropska unija? Vem, da potrebujete podporo, mi si bomo prizadevali, da dobite to podporo. No, ampak dejstvo je, da že od leta 2015 v, v tem taborišču eh, morja ni zmogljivosti. Zdaj trenutno smo imeli ljudi uh, v poletnih šotorjih brez ogrevanja, treba je pomisliti na zimske razmere. Ali ste pripravljeni na to katastrofo? Ljudje bodo lahko celo umirali v teh taboriščih pod takimi pogoji. Kako boste torej ukrepali? To je bilo eno vprašanje. Želel pa sem vprašati še naslednje. Ali je res potrebno, da govorimo o cunamih, o naravnih eh, katastrofah, eh, ko govorimo o ljudeh? To nam nič ne pomaga. To so ljudje, ki potrebujejo zaščito in o njih moramo govoriti kot o ljudeh, ne pa kot neki, o neki naravni katastrofi. Hvala, gospod Dejli. Eh, hvala, gospod predsednik. Uh, ja, uh, gospo, gospa Mjatovič je nedavno uh, obiskala grške otoke. Situacijo je opisala kot uh, eksplozivno. Na robu katastrofe ni zdravstvene oskrbe, ljudje ure čakajo na vodo, na kopalnico. Uh, To je torej nujna situacija, na katero se moramo vsi odzvati. Seveda imamo uh, eh, sporozum med Evropsko unijo in Turčijo, o tem se, se bomo pogovarjali tudi na naslednjem zasedanju, ampak zdaj, ko ste že tukaj, uh, bi postavila vprašanje o na novi zakonodaj na področju azila. Uh, že uh, komisarka je, je uh, spraševala o tem, uh, Eh, v tej novi zakonodaji. Spremenili ste merila na področju azila. Kako boste odgovorili na ta vprašanja? Imate zdaj uh, eh, strože nadzore na mejah? Zanima me torej, kako je s temi vračanji na celino. Jaz mislim, da je situacija zelo upočasnjena, ampak le, le rekli pa ste, da uh, skušate vse skupaj pospešiti. Gospod Papadakis. Hvala lepa. Kar se tiče postopkov za azil, ki jih je potrebno nadaljevati v drugih državah, mislim, da moramo tukaj izboljšati situacijo. Uh, kriza se mora prenesti iz Grčije tudi na druge države članice oziroma njeno reševanje. Govorili ste o vračanju beguncev v tako imenovane varne tretje države, pa tudi o tem, da je potrebno begunce porazdeliti po drugih državah članicah. Mislim, da je veliko govora o tem, kako ljudi potisniti nazaj, kako jih vrniti, kako jih eh, odpraviti in tako naprej. Ne vem, kako bo delovala ta nova grška zakonodaja. Imamo nekakšne evropske okvire, ampak situacija na terenu je drugačna. Namreč ljudje so zaprti v ta taborišča, grozijo jim zelo slabi življenjski pogoji, zdi se, da jih nova zakonodaja še dodatno kaznuje in mislim, da se ne spoštuje pravic teh ljudi. Gospa Vozenberg, izvolite. Najlepša hvala, da bi pozdravila komisa, eh, gospoda ministra. V našem odboru že dolgo razpravljamo o tem, kakšno težko breme prevzema Grčija v zadnjih letih situacijo tam smo dobro seznanjeni in vemo tudi to, da je bilo v Grčiji veliko res človeškega, pristnega odziva. O tem sploh ni dvoma. Nova grška vlada je pripravila novo zakonodajo o migracijah in ta zakonodaja naj bi zaščitila pravice prosilcev za azil. Zanima me, ali gospod minister ve, če so druge države članice sprejele podobno zakonodajo. Že štiri leta velja ta izjava med Evropsko unijo in Turčijo, ampak mislim, da se ni spremenilo kaj dosti. Ali bo sedaj omogočeno, da bomo lahko vračali več ljudi v Turčijo, ali ste našli kakšno boljšo rešitev za prerasporeditev teh beguncev in ali ne bi bilo smiselno, da se prilagodi izjavo med Evropsko unijo in Turčijo na tak način, da tisti, ki nimajo pravice do mednarodne zaščite, da je te ljudi mogoče hitro vrniti. Hvala lepa. Gospod Andrulakis, izvolite. Hvala lepa, gospod minister. Izjava med Evropsko unijo in Turčijo velja že štiri leta. Erdoganova vlada eh, se ozira proti Siriji in ima tam tudi lastne želje. Res je, da moramo sprostiti in izboljšati situacijo na grških otokih, ampak ta izjava med Turčijo in, Grčijo in Evropsko unijo ne pomaga. Zaradi notranjih premestitev v Grčiji, torej iz otokov na celino, v bistvu ne izboljšamo situacije za Grčijo v celoti. Zanima me, kakšne pobude bo vaša vlada sprejela na tem področju. Mislim, da so tudi drugi kolegi tukaj zastavili podobna vprašanja. Pa še drugo vprašanje. Obstajajo določena finančna sredstva, s katerimi eh, lahko izboljšamo situacijo, pa tega ne uporabljamo v Grči. Kako boste zagotovili, da bomo omogočili več naložb na tem področju? Oh, Prosim, ne pozabite, minister ima eh, že tako dovolj skrbi, kajte tudi sam bo moral eh, poskrbeti za to, da bo pravočasno odgovoril na vaše vprašanja. Tako da se držite te ene minute, izvolite presidente grazie ministro beh, la situazione che ci ha descritto e che si vive. gospa ferrara gospod minister položaj ki ste ga opisali v grčiji je grozen. trideset ali štirideset tisoč ljudi živi v prenapolnjenih taboriščih na otokih. Vem, da eh, je nekaj nevladnih organizacij, ki delajo na terenu, tudi v taborišču Morja. 14. oktobra je prišlo do požara na enem od otokov. Eh, nekaj ljudi so preselili na celino. Dejstvo pa je, da mladostniki brez spremstva niso dobili nobenega mm, pravnega skrbnika, ki bi poskrbel za ustrezne obravnave. Poleg tega je prišlo tudi do nasilja, do posilstev. Tudi zdravstveno gledano v taboriščih ni dovolj zdravstvenega osebja. Gospod minister, kako boste razrešili to situacijo v svetu, kako boste deblokirali eh, to blokado, ki jo imamo v okviru skupnega davljinskega azilnega sistema? Gospod Furla, se izvolite. Najlepša hvala, predsedujoči. Gospod minister, vi eh, sedite v vladi države, ki je močno obremenjena. Pravite, da je situacija nesprejemljiva in eksplozivna. Kaj pa je tukaj storila Grčija? Razmisliti moramo, ali je to res samo problem Grčije ali tudi drugih držav. Hvala zdaj pa gospod Köster. Ja, menim, da tukaj ne gre za izključno grški, temveč da evropski problem. Evropska unija je zatajila, nismo uspeli najti solidarne rešitve za ta problem in se skupaj je pravzaprav šokantno. Želimo si, da bi končno našli rešitev. Situacija je tako šokantna, da je tudi Cvet za človekove pravice eh, Sveta Evrope zapisal, da je nujno treba ukrepati. Zlasti bi tukaj upozoril na mladoletnike, na otroke. Seveda sem sam razočaran tudi nad nemškim notranjim ministrom. Mislim, da je ta situacija pravzaprav neznosna zlasti za otroke, mladoletnike, ranljive ljudi, za noseče ženske. Kaj konkretnega se dogaja? Želel bi, da se Evropska unija konkretno odzove na to situacijo. No, še nekaj je popolnoma nespremljivega. In sicer, da se ne odreagira, ne izboljša se stanje uh, oziroma položaj za ljudi, temveč se nekako zdaj uh, posega v človekove pravice. Mislim, da so take rešitve popolnoma uh, nesprejemljive in mislim, da se treba ustrezno odzvati na politično odgovornost. Kolegite, ali izbožite moja samost, da so meni. Gospod Karem, no, tudi sam sem bil prejšnji teden na grških otokih, tako da sem lahko jasno videl, kakšna je situacija želel sem obiskati taborišča na konstruktiven način, pa so me zaustavili, policija me je spraševala, ni mi bil omogočen demokratičen dialog. No, sem pa vseeno videl te nečloveške pogoje, v katerih uh, živijo tisoči ljudje, gre za prenatrpana taborišča, na stotine otrok, gre za noseče ženske in mogoče bodo morali ti ljudje čakati do leta 2021, da lahko vložijo svojo prošnjo za azil. In to se kakor ni v skladu eh, z uh, usmeritvami za obravnavanje beguncev. Vsekakor eh, gre tukaj za kršitev oziroma za neizpolnjevanje ključnega eh, dogovora. Tudi ne izvajamo uspešno politike žariščnih točk, ne izvajamo ustrezno politike, ki izhaja iz eh, Damljinskega akta. Tako da lahko vidimo, da tudi gospodarsko gledano prihaja do kolapsa na teh grških otokih. Tako da me zanima, minister, kako boste pripomogli k temu, da se izboljša situacija. Naslednja govornica. No, govorite o solidarnosti kako je uh, zakonodaja Evropske unije? Nekako uh, smo predali odgovornost uh, za migracije gospodu Erdoganu. Naše nacionalne države se ne odzivajo, uh, hkrati pa tudi ne morejo sprejemati odločitev, ki jih je treba sprejemati na ravni Evropske unije. Gospod Erdogan je eh, dobil vso, vso pristojnost, dobiva denar iz Evropske unije in eh, na severu Sirske je ustvaril, ganite kaj, neko novo žarišno točko, no, tam potrebujemo neko novo migracijsko politiko. Zdaj govorimo o grških otokih. No, mogoče gre tukaj za vprašanje, um, tega, kako se imigranti vključujejo v turško družbo, kdo bi želel se integrirati v turško družbo, ki zapira akademike, vse tiste, ki uh, razmišljajo svojo glavo, kdo bi želel biti v okviru tega režima. Torej, eh, politika Evropske unije ne deluje v Grčiji in uh, v bistvu tako nastajajo še večji problemi, ki jih skušajte obvladati. Želim pa izraziti uh, svojo podporo in solidarnost. Še en govornik, prosim, da ste kratki, da bo minister lahko odgovoril na uh, vsa vprašanja. Hvala, gospod predsedujoči. To, kar opazujemo v Grči in Evropi v zvezi z begunci, ni nikakršna naravna katastrofa. To je produkt političnih odločitev. 14 tisoč ljudi je v mori in politična odločitev je, da jih nismo preselili v taborišča, kjer bi jih lahko ustrezno oskrbeli. Ehm, ne damo jim eh, kartice za to, da bi imeli dostop do zdravstvene oskrbe. Tudi to je odločitev vaše vlade. Ker če nimajo te kartice, potem ne morejo biti cepljeni in ne morejo vstopiti v eh, recimo izob, eh, sistem izobraževanja v Grčiji. In to je problem, gospod minister, da sprejemamo napačne politične odločitve. Če želimo pomagati imigrantom in beguncem, potem moramo sprejeti takšne politične odločitve v Evropski uniji, da bodo spoštovane njihove pravice. Ko si že prej povedal, gospod minister, že tako imate dovolj težav, zdaj pa še dodatna težava in sicer, da odgovorite na vse povedano v desetih minutah, prosim, da se potrudite po najboljših močeh. Olus ki olus, ja tis. Najlepša hvala. Hvala vsem skupaj za ta zanimiva vprašanja in komentarje. Kot razumem iz vaših eh, komentarjev, vas vse skrbi situacija na grških otokih. Zahvaljujem se vam tudi za kritiko, ampak mislim, da morajo biti kritične pripombe podkrepljene z nekimi argumenti. Kritika brez argumentov ni smiselna. Na Lizbusu in Samosu smo že pripravili ukrepe za otroke. Ni tako, da ne bi imeli dostopa do zdravstvene oskrbe, naprimer. To so samo laži. Vsi, ki so zaprosili za azil v Grčiji, predvsem tisti, ki uh, in tudi tisti, ki so bili procesirani in niso dobili odobrene mednarodne zaščite, imajo še vedno dostop do zdravstvene oskrbe. Tako da prosim, da tukaj ne razširjate laži. Pa še nova zakonodaja. Ta predvideva obvezno izobrazbo za vse otroke, ki so vključeni v azilni sistem pa še tretje, kar želim res izpostaviti. Prosim vas, da ne dvomite v moje lastne humanitarne občutke. Jaz sem verjetno bolj humanitaren kot mnogi izmed vas. Kot politik sem humanist, istočasno pa moram ostati tudi realističen. Dosegati moramo realne rezultate in zagotoviti varnost naše države ter naših državljanov. Spoštovati moramo tudi evropska pravila in zagotoviti varnost Evrope širše. Kot rečeno, sem humanist in to eh, z veseljem povem ampak določena zakonodaja omejuje ukrepe, ki bi jih želel izvajati. Namreč v vlogi ministra moram biti tudi iskren. Čez nekaj mesecev sem prepričan, da lahko pridem nazaj v ta odvo, odbor in vam povem več o tem, kako poteka moje delo. Ampak nekaj uh, poslancev je omenjalo zamude, do katerih je prišlo in zaradi teh zamud prihaja do določenih težav, da mora tudi policija prevzemati določene naloge povezane z begunci. Ampak tudi v drugih evropskih državah je Ministrstvo za notranje zadeve prevzelo določene operativne pristojnosti. Drugače pač ne gre. vsako ministrstvo ima svojo pristojnost, včasih pa si tudi pomagamo. Pa še nekaj pojasnil, slišal sem določene komentarje glede meja. Vem, da poznate situacijo in res je, Grčija mora zaščititi zunanje meje Evropske unije. Zato mora skrbeti celotna Evropa. Jaz pa sem pregovoril o notranjih mejah. Govoril sem o državah članicah, ki v bistvu gradijo zidove okrog svojih notranjih meja in upajo, da bodo na tak način lahko obranili svojo državo pred tokovi imigrantov. To vam lahko povem vnaprej, da ne bo delovalo. Sedaj pa Turčija, na hitro bom poskušal odgovoriti vsa na vsa vprašanja, ki smo jih slišali. Izjava med Evropsko unijo in Turčijo, če to pokomentiram. Po V Turčiji imajo sami velike težave. Približno 4 milijarde sirskih beguncev se nahaja v Turčiji. 4 milijone turških, eh, sirskih beguncev, seveda. In Turčija je pristojna za obravnavo teh ljudi na svojem ozemlju. To je njihova mednarodna zaveza, to morajo storiti. Istočasno morajo zaščititi tudi mejo. Na začetku je to dobro delovalo. Sam sicer ne bi želel nadaljevati s to razpravo, ampak vseeno želim povedati, da sem sam realno opisal situacijo in mnogi izmed vas ste se to tudi na terenu ogledali. Vprašanje pa je, kako se bo sedaj razvijala ta izjava med Evropsko unijo in Turčijo. Poskrbeti moramo namreč za varne življenjske pogoje. Izjava med EU in Turčijo je poskrbela za neko sicer omejeno različico varnosti, ampak vseeno. Mislim, da smo na tak način uspešno obranili naše meje. Sedaj pa še kratek komentar glede naše nove zakonodaje, ki sem jo omenjal prej. Ni res, da smo imeli samo pet dni posvetovanja, to je neresnica, veliko več dela je potekalo pri pripravi te zakonodaje. Mnoge organizacije so bile vključene pri pripravi te zakonodaje in so pripravile različne predloge, ki smo jih mi tudi seveda vključili v novo zakonodajo. Predlog zakona je bil potem potrjen strani dveh strank soglasno, pa tudi manjše stranke so podprle to novo zakonodajo. Večinsko je bila torej potrjena. Mislim, da si moramo ogledati, kakšna je realna situacija in doseči najboljše rezultate, kar je pač mogoče v nekih danih okoliščinah. v tem trenutku je situacija takšna, da je število prošenj za azil izjemno veliko in morajo imigranti čakati tri leta na odgovor. Številke novih prišlekov so izjemno visoke in eh, rastejo iz dneva v dan. Prav zaradi tega se obdobje čakanja na odgovor daljša in daljša. In kaj lahko v tem času storimo z ljudmi, ki so v sistemu? To so pogoji, na podlagi katerih smo mi pripravili novo zakonodajo in to morate razumeti. Sklicujete se na humanistične vrednote in eh, politično prepričanje. Ampak razmislite o tem, gre za izjemno veliko količino ljudi in te, to je praktično nemogoče obvladovati. Ne moremo jim zagotoviti zaščite in varnih pogojev. Tudi njihovih pravic ne moremo v celoti spoščovati, zaradi tega, ker so pogoji pač takšni, kot so. Poskušali torej, bo, torej bomo izboljšati pogoje, pospešiti postopke in le v tem primeru lahko um, zagotovimo tudi boljše spoštovanje človekovih pravic. Samo še en komentar, potem pa bom zaključil. Kar se tiče otokov, tukaj je naš načrt, da se premesti begunce iz otokov na celino. Premestiti jih želimo v bolj varno namestitev, v stanovanja, v hotele in tako naprej, torej kjer bodo lahko bolj dostojanstveno živeli. Poskušamo začeti z takšnim načrtom in upamo, da bomo do konca naslednjega leta res preselili zastavljeno številko ljudi. Tisti begunci, ki bodo ostali na otokih, pa bodo žal morali ostati v pogojih, ki tam pač vladajo, bo pa zaradi manjše številke ljudi vseeno situacija boljša. Mi poskušamo vzpostaviti določene strukture. 40 tisoč stanovanj je v tem trenutku na voljo za leto 2020. 6 tisoč hiš in tako naprej. Za našo vlado je to izjemno pomembno vprašanje, ki seveda predstavlja tudi velik izziv. Naslednji korak pa bo vključevanje teh ljudi v družbo. Otrokom želimo omogočiti to, da obiskujejo šolo, da se tam naučijo grščine, da se tudi njihovi starši naučijo uh, grško, zato da bodo lahko potem dobili službo in se integrirali v družbo. To je naš končni cilj. K temu stremimo. Seveda moramo poskrbeti za spoštovanje pravic teh ljudi, ampak tudi oni imajo določene obveznosti, spoštovati morajo zakonodajo, ki velja v Grčiji in ta velja za njih enako kot za vse druge državljane. Najlepša hvala, torej hvala za pozornost in za to, da sem lahko spregovoril v vašem odboru. Naslednjič, ko se vrnim v vaš odbor, upam, da bom lahko pokazal že nekaj pozitivnih rezultatov dela naše vlade. Hvala lepa, minister Krisohojdis, hvala lepa. Eh, veliko strastine, kako ste vložili v to, dejansko eh, je, da tukaj ne gre za izključno grško situacijo, gre za evropsko situacijo in dialog mora biti odprt, takega ga bomo tudi ohranjali, ker nekaj sogovornikov potrebujemo. Soočiti se moramo tudi z grobo izmenjavo mnenj, ampak eh, tudi situacija sama je taka groba težka. Tako da bomo še naprej vabili grške ministre, da pridejo k nam in da nam predstavijo situacijo na grških otokih. Tako, zdaj pa brez odlašanja, že 20 minut zdaj namreč uh, zamujamo, vabim, da se mi pridružijo štirje panelisti. To je zadnja točka, ki jo bomo obravnavali danes dopovdne. Seveda pa ne pozabimo, da se sestanemo tudi popovdne. we apologize our new panelists for this tako opravičujem se našim govornikom za zamudo as i said we apologize our four panelists opravičujemo se našim štirim govornikom Ta točka je najbolj obsežna na današnjem dnevnem redu, gre za izvajanje izjave EU Turčija, razmere na grških otokih. Slišali bomo predstavitev generalne direktorice GD za migracije in otranje zadeve, Paraskevi Mišu, predstavitev direktora Agencije Evropske unije za temeljne pravice Mihajla Oflertija, predstavitev izvršne direktorice Evropskega azilnega podpornega urada EASO Nine Gregori in pa predstavitev predstavnice organizacije Zdravniki brez meja in me Vaskes. Če rečemo, torej štiri govornike imamo, predlagam, da jim kar takoj prisluhnemo. Če bi se lahko vsak omejil na čas za govor 8 minut, bi nam to pomagalo, tako da ne bomo presegali časa, ki je predviden za našo sejo in da ne bomo tolmačem podaljševali dela. Izvolite, gospa Paraskevi. Hvala lepa, lepo pozdravljeni vsi skupaj, hvala za današnje povabilo, vesela sem, da sem lahko tukaj. Krajša bom. Slišala sem uh, grškega ministra Hriso Hoidisa, ki je govoril o razmerah v Grčiji. Uh, tako da bom jaz predstavila samo pogled z naše strani. Minister je rekel, da smo sami. No, moram povedati, da Grčije nismo pustili same. Mi smo kot komisija podpirali Grčijo operativno gledano, finančno gledano. Ljudje iz mojega generalnega direktorata so prisotni tam, tudi kolegi iz Frontexa, iz EASA, iz Europola, iz FRA. Vsi kolegi so tam prisotni. Mm, FRA morda tam ni prisotna stalno, ampak Frontex, Europol in EASO pa so skoraj stalno prisotne v Grčiji. Grčijo podpiramo tudi v finančnem smislu. No, ampak seveda razmere, o katerih ste slišali, niso vzdržne. Predlagali smo, da bi okrepili zmogljivosti na otokih, no tudi sama sem že obiskala otoke. Ko smo imeli na, v mori 8500 ljudi, so bile razmere že kritične in to je bilo še pred novimi prihodi. Na samo so je bila situacija kritična že nekaj mesecev prej, sedaj pa je neuzdržna. Kaj torej lahko naredimo? Minister je govoril o transferih po celini. No, previdni moramo biti pri tem, koga preseliti na celino. O tem bom spregovorila nekoliko kasneje, gre za izjavo EU Turčija. No, eh, res je, da je treba dati prednost ljudem. Postopki so sedaj predolgi. Prednost je treba dati ljudem in jih namestiti v ustrezne zmogljivosti. Treba je financirati program za usmerjanje ljudi, in treba je obnoviti številna, številne zmogljivosti, ki so na voljo na celini. No, res je, da je problem zdravje, manjka nam zdravnikov, ni pa prišlo do izbruha kakšne bolezni. Seveda je treba v primeru prihodov ljudi poskrbeti za to, da imajo tudi dostop do zdravstvene oskrbe. Ni dovolj, da poskrbimo za varnost in jim odzamemo prsne odtise. Seveda pa je treba poskrbeti tudi za otroke. Direktor o Agencije za temeljne svoboščine bo verjetno več govoril o otrocih. Mi moramo poskrbeti za to, da bo popolnjenih 2000 mest, ki so na voljo na celini, treba je poskrbeti za ustrezne skrbnike in treba je poskrbeti za ustrezno strategijo. Strategijo imamo in mi tesno spremljamo in nadzorujemo, kako je strategija izvajana. Če je 80 odstotkov uh, otrok starih med uh, eh, 14 in 7 let, oziroma eh, med 14 in 17 let, uh, potem je to problematično. Če jim ne ponudimo izgledov za prihodnost, society and this is dangerous for the kids and this is dangerous for the country that hosts the kids. So we work. Skratka, ti otroci so pod grožnjo tega, da bodo ostali brez prihodnosti. Mi sodelujemo z institucijami v Grčiji, zato da bi izboljšali situacijo in da bi izboljšali življenja teh otrok. Vemo, kako težko je če imamo 1600 eh, otrok nameščenih tam, kjer je mesta za 300 otrok. Sedaj pa vračanja. Veliko je prostovoljnih vrnitev. Treba je zagotoviti, da bo izjava EU Turčija tukaj delovala. Ehm, želeli smo namestiti namestitev, jih imamo jih več kot 25 tisoč, odkar je stopila v veljavo izjava EU Turčija. Želeli smo tudi uračanja, ampak tukaj nismo izpolnili ciljev zaradi predolgih postopkov in prezapletenega sistema, ki je bil vzpostavljen v Grčiji. To seveda ne pomeni, da teh postopkov ne bi smelo več biti. Če se recimo obrnem na nizozemsko in jih vprašam, koliko časa potrebujo za to, da zaključijo postopek v zvezi z posameznikom, potem mi odgovorijo, da to v glavnem traja tri mesece. No, ne pravim, da je to predolgo ali premalo, ampak pravim, da se lahko odrežemo bolje, kot pa da postopki trajajo tri leta. Vlade smo zaprosili naj revidirajo zakonodajo, naj. Uh, poskrbijo za to, da bodo postopki bolj učinkoviti, naj bo sistem tak, da bomo obravnavali vsakega posameznika posebej, ampak potrebujemo sistem, ki bo deloval. Enako velja za prostovoljne vrnitve. No, naj se navežem na to, kar je povedal minister. Minister je rekel, da imamo izjavo EU Turčija in da ima ta številne določbe. Rekl je, da Turčija izpolnjuje številne določbe in da jih je izpolnjevala že pred poletjem. Ali veste, koliko beguncev je Turčija sprejela lani? Sprejeli so 300 tisoč ljudi. In v skladu z podatki, ki smo jih zbrali skupaj z Frontexom, vsak teden obravnavajo približno 4000 prošen. Gre za ljudi, ki želijo eh, transfer iz eh, Turčije v Grčijo. Pravijo, da je pritisk velik, da bi lahko vse skupaj bolje delovalo. Nikjer pa ni zapisano, da postopek ne deluje. vse skupaj deluje slabše kot eh, pred poletjem, zato je treba postopke izboljšati. S Turčijo sodelujemo na področju migracij. Gospod Sehofer, gospod eh, Stiljanides in pa delegacija iz Francije so obiskali Turčijo, zato da bi zagotovili, da bi postopek deloval bolje. Zaključila bom z vidikom Evropske unije. Kaj počne Evropska unija? Upam, da bomo od 1. decembra dobili novo komisijo. Moram reči, da tudi z mojega vidika ni enostavno sodelovati z dvema komisarjema, odhajajočim in pa prihajajočim, zlasti ko gre za področje, ki je tako velik izziv. Zato eh, sodelujem z eh, trenutnim predsednikom, podpredsedniki za izvoljeno predsednico. Ehm, skupaj pripravljamo spremembe, te, bom, te vam bomo kasneje pri, pre, predstavili in ob tem se od. Pri tem se opiramo tudi na dobro delo, ki je bilo opravljeno tukaj v Evropskem parlamentu. To je velik izziv, treba je podpreti begunce, ampak to na takšen način, da bo to v skladu z evropskimi vrednotami. Hvala, gospa Mišu. Gospod Oflerti, prosim, da se omejite na 8 minut. Slišati moramo okrog koordinatorjev in pa vaše odgovore. Hvala lepa. Že vnaprej se opravičujem, da bom moral oditi po moji predstavitvi. Imam let, ampak kolega, ki je tukaj kolegica, ki je tukaj ob meni, bo lahko odgovarjala na naša vprašanja. Vesel sem, da ste predvideli to razpravo za danes. Situacija je zelo huda. Fra tesno spremlja situacijo že od leta 2016 in imamo tudi stalne predstavnike na terenu v Grčiji, v Grčiji ti redno obiskujejo taborišča na otokih, sam sem bil tam pred desetimi dnevi. Tam nudimo podporo Grčiji kot državi članici, nudimo pa podporo tudi komisiji in pa evropskim agencijam na terenu, recimo EASU in pa Frontexu. Našo podporo nudimo skozi tehnično pomoč, skozi svetovanje, organiziramo usposabljanja na področju temeljnih svoboščin, pripravljamo analize ranljivosti temeljnih svoboščin. To počnemo v Grčiji, pa tudi v drugih prizadetih državah. Um, na vašo prošnjo smo pripravili tudi nekaj uradnih mnen o tako imenovanih žariščnih točkah v letu 2016 in pa spet pred nekaj meseci. Kakšne so razmere? Danes zjutraj ste že veliko slišali o tem, zato se bom omejil na nekaj ključnih točk. Najprej prenatrpanost zmogljivosti. Ko sem pred desetimi leti obiskal morjo, je bilo 13 tisoč ljudi v zmogljivosti, ki je načrtovana za 300 ljudi. 30 eh, tisoč beguncev je na grških otokih nameščenih v zmogljivostih, ki so namenjene 5000 ljudem. Upravljalec enega taborišča je rekel, da, lahko, um, da je edina storitev, ki jo še lahko ponudi, nudenje hrane, pa še tega ne počne dobro. Uh, do določenih izboljšav je prišlo, število zdravnikov se je povečalo, ampak še vedno jih kronično primankuje. Deset tisoč ljudi čaka na osnovni zdravstveni pregled. Gospa direktorica je govorila o odsotnosti bolezni, no, ampak zato potrebujemo te osnovne zdravstvene preglede. Mm, prenatrpanost seveda pomeni tudi prelivanje ljudi ljudje začnejo pošiljati, začnejo mm, graditi osnovna bivališča zunaj taborišč, postavljajo neke vrste šotore v gozdovih in tam nimajo zagotovljenih niti osnovnih storitev. Pomemben vidik je tukaj tudi podaljšen, podaljšano bivanje v taboriščih. Žarišne točke bi naj bile začasna bivališča za samo nekaj dni, nikoli niso bile načrtovane za to, da bi ljudje tam ostali mesece in mesece, kar se trenutno dogaja. Otroci. V grških taboriščih imamo predvsem pomankanje varnih območij za otroke. Ko sem bil pred desetimi dnevi v Mori je bilo tam približno tisoč otrok brez, sprem, brez spremstva, ampak v varnem območju je bilo prostora samo za 300 ljudi. To pomeni, da je 700 otrok izpostavljenih eh, različnim oblikam tveganja. Še ena kršita temeljnih svoboščin v sprejemnih zmogljivosti sočloveške, sočlovekove pravice osebja. Dejansko so ljudje, ki delajo v teh zmogljivostih, pravi heroji in zato jih je treba zaščititi v tej zelo ranljivi situaciji, v kateri so se znašli. In pa zadnja kategorija človekovih pravic in temeljnih svoboščin, eh, ki so tukaj prizadete, so pravice prebivalcev otokov, kot so recimo Lesbos ali Samos. Eh, te razmere so moteč faktor za lokalna gospodarstva in tega ne gre spregledati. Kaj lahko naredimo? Fra predlaga ukrepe v zvezi z osmimi točkami. Prvič. Menimo, da je koncept žariščnih točk še vedno relevanten, če bi deloval tako, kot je to bilo zamišljeno. Eh, zmogljivost, kjer eh, opravimo vse formalnosti sprejema. Ampak če želimo, da bi žarišne točke delovale, potem morajo biti postopki učinkoviti in hitri. Potem potrebujemo tudi razbremenitev zmogljivosti, kot je povedala generalna direktorica. Ljudi je treba spraviti na celino. Mislim, da bi moralo biti v interesu grške vlade, da se osredotoči na to. Tretjič, potrebujemo zaščitne ukrepe v zmogljivostih samih. Najprej gre za vprašanje nudenja osnovnih storitev. Ni ustrezne zaščite, ni kanalizacije, ni zdravstvene oskrbe. Če ne bomo za to poskrbeli, bo to rezultiralo v hudih kršitvah človekovih pravic. Potem naslednja točka treba je razširiti varna območja, zato da bo tam dovolj prostora za vse otroke brez spremstva. Četrtič, še ena skupina ljudi v teh zmogljivostih ne dobi dovolj pozornosti in sicer gre za mlade moške lahko obiščete te zmogljivosti, želijo vsi pomagati otrokom, ženskam, nikogar pa ne zanimajo mladi moški. In to je razlog za zaskrbljenost. Tisti, ki še niste obiskali teh zmogljivosti, bi bili presenečeni nad deset tisočimi mladimi moškimi, ki um, tam uh, živijo cel dan, ne da bi imeli kaj početi. In to seveda potem lahko privede do nasilja. Izgubil sem rdečo nit, mislim, da gre za šesto točko. Treba je bolje sodelovati z lokalnim prebivalstvom, ko gre za odločitve o delovanju zmogljivosti. Dokazano je, da lokalna skupnost vse skupaj sprejema bolje, če jih vključimo v sprejemanje odločitev. Naslednja točka. Treba je poskrbeti za psihološke potrebe osebja v teh zmogljivosti. Oni eh, poročajo o motnjah zaradi stresa, prav tako pa pravijo, da ne dobijo ustrezne podpore in pomoči. In pa še zadnja točka. Ne glede na razpravo o novi azilni zakonodaji potrebujemo hitrejše azilne postopke v Grčiji. Fra je Julija Grčiji predstavila des, načrt v desetih točkah za bolj pravične in učinkovite azilne postopke. Tukaj obravnavamo vse od eh, razpisov za storitve, za azilne postopke, za usposabljanje, za človeške vire in za predvidljivost postopkov. Še nekaj besed eh, o otrocih. Najprej imamo novo zakonodajo o skrbništvu. To je vzpostavila prejšnja vlada. Eh, naša agencija je pri tem vladi svetovala. Zakon je dober, ampak trenutno še ni stopil v veljavo treba je poskrbeti za to, da bo čim prej stopil v veljavo. Na ta način lahko otroke spravimo iz teh zmogljivosti v, varna, um, v varne namestitve. Minister je danes eh, že spregovoril o pobudi vlade. Eh, druge države članice so pozvali naj sprejmejo nekaj otrok brez spremstva. To je pobuda, ki jo je treba podpreti. Morda to ne bo rešilo vseh problemov, lahko pa s tem pomagamo najbolj ranljivemu delu te populacije in sicer gre za otroke. Pa še nekaj, moja osebna pripomba, to ni vidik, to ni stališče agencije. Razmere, v katerih živijo begunci na grških otokih, je največji, trenutno največji problem, ko gre za kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin kjerkoli v Evropski uniji. Hvala lepa, Nina Gregori, direktorica Evropskega azilnega podpornega urada EASO. Prosim, da nam pomagate, da ste kratki in jedrnati. Tolmači bodo odšli ob 12. uri in 30 minut, kajti tudi popovdan imamo sejo. Če bodo tolmači odšli, bomo nadaljevali v angleščini. Hvala lepa, gospod predsedujoči, spoštovani poslanci. Skušala bom biti hitra. Um, I, I really be... Vnaprej se opravičujem tolmačem, če bom prehitra. Eh, vesela sem, da sem lahko del te razprave. V odboru Libe sem eh, govorila že, ko sem predstavila delo našega urada kot takšnega. Vesela sem, da lahko danes pregovorim še o razmerah, s katerimi smo soočeni v Grčiji. Že od 2011 EASO nudi podporo Grčiji, no ampak ta podpora se je bistveno okrepila leta 2015. Takrat je Evropski svet EASO zaprosil naj Grčijo podpre s pričo velikega števila prihodov beguncev. Takrat so bile vzpostavljene tudi žarišne točke. Eh, no, eh, od eh, izjave EU Turčija se je število novih prihodov znižalo, ampak Grčija še naprej potrebuje našo podporo. Po poletnih mesecih eh, so se razmere na otokih poslabšale, eh, vedno večji pritisk na sprejemne zmogljivosti eh, nastaja. EASO zato še naprej nudi podporo Grčiji. Upam, da bomo to podporo Grčiji lahko nudili tudi v letu 2020. Uh, ukrepi EASA v Grčiji so zelo obsežni, kakor veste, podpiramo tako grške oblasti na otokih, kakor tudi na kontinentu. Tako pri prošnji za azil, pa tudi, ko gre za sprejem uh, beguncev, ker so sicer naše zmogljivosti omejene. 500 članov osebja EASO je trenutno stalno prisotnih v Grčiji. To osebje Grčiji vsakodnevno nudi podporo v 36 žariščnih točkah. No, poleg tega so tukaj še strokovnjaki nacionalnih držav, imamo začasne delavce. Uh, tam pa so tudi tolmači in pa zaposleni v uradu EASO. Nažalost, število strokovnjakov, ki so bili eh, nam poteni v Grčijo, še vedno ni zadovoljivo. Samo 13 odstotkov strokovnjakov trenutno prihaja iz držav članic. To je zaskrbljujoča številka in upam, da se bo to v prihodnosti spremenilo. Tukaj ne bom špekulirala o solidarnosti, ampak vsekakor to vpliva na delo EASA. In še naši konkretni ukrepi v Grči, kako sem že povedal, kako sem že povedala, pomagamo pri procesiranju prošen za azil na prvi instanci. Um, tako v okviru izjave EU Grčija, kako tudi v okviru rednega postopka, s tem želimo odpraviti zamude na tem področju in želimo zagotoviti spoštovanje azilnega prava. Gre seveda za obravnavo prošen, za registracijo. Več kot 30 tisoč eh, prosilcev smo letos eh, registrirali s pomočjo našega urada. Um, več kot 5000 intervjujev smo opravili. No, seveda so pa končne odločitve o podelitvi azila pri grških oblastih. EASO lahko grške oblasti pri tem samo podpira, ne more pa na mesto nacionalnih organov sprejemati odločitve o podelitvi azila. E, prav tako podpiramo Dublinsko enoto v Grčiji v skladu z kriteriji iz Dublinske uredbe. Več kot 1800 e, prošen je v okviru tega obravnaval EASO letos. Eh, seveda si z pomočjo usposabljanjem pa pravne pomoči prizadevamo odpraviti zaostanke pri procesiranju prošen. ko gre za sprejem, so naše pristojnosti omejene, ampak eh, državnim organom pomagamo s pomočjo pilotnega projekta za mladoletnike brez spremstva. Eh, skušali smo spostaviti varno zono na Samosu. Eh, uspeli smo spostaviti sprejem v prvi vrsti, tukaj s pomočjo strokovnjakov preučujemo um, ranljivosti določenih skupin, recimo mladostnikov brez spremstva in tako naprej. No, ampak veliko izzivov še ostaja. Izive je dobro opisal tudi grški minister in pa drugi govorniki. Če si vse skupaj ogledam za naše perspektive, bi rekla, da je naš cilj ta, da zagotovimo hitre in učinkovite azilne postopke v vseh državah članicah, kjer smo dejavni. EASO zato uh, seveda potrebuje podporo in eh, pomankanje nacionalnih strokovnjakov eh, na tem področju je eh, zaskrbljujoče. Ko govorimo o varnostnih razmerah in zdravstvenih razmerah v žariščnih točkah, tukaj ostaja veliko izzivov. Predvsem so čakalne dobe za oceno prošen predolge. Na hitro bi omenila še osnutek eh, uredbe o Evropski azilni agenciji. No, ehm, naš mandat je trenutno popolnoma izčrpan, tako da si želimo, da bi so zakonodajalci kar najhitreje začeli obravnavati osnutek nove uredbe, zato da bi lahko res izboljšali možnosti, razširili naš mandat in da bi lahko nekako v tem smislu sledili naši sesterski agenciji Frontex, kajti oni imajo tukaj v primerjavi z nami veliko prednost. Naše pristojnosti pa so tukaj omejene. Naj se vrnem k Grčiji. Že nekaj časa sodelujemo z grškimi oblastmi, pripravljamo dogovor za vzpostavitev eh, pisarne EAZE v Grčiji. To je postopek, ki že dolgo časa traja. Nepredstavljivo je, da agencija, ki tam deluje že dolga leta, nima ustreznega sedeža v Grčiji, ustrezne pisarne. No, tukaj se zahvaljujem grškim oblastem in pa tudi seveda ministru Hriso Hojdisu eh, in pa drugim predstavnikom grške vlade. Upam, da bomo uspeli eh, dogovor o pisarni skleniti še pred vsega iztekom letošnjega leta. To je nujno potrebno za nemoteno delovanje v državah članicah. Tukaj se zahvaljujem tudi za komisiji za vso podporo. Brez komisije ne bi prišli tako daleč, kot smo. Odkar sem sama prevzela vodenje EASA junija letos. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Hvala vam, gospa Gregorij. Sedaj pa zaključujemo krog govornikov z Inmo Vaskes, predstavnico zdravnikov brez meja. Najlepša hvala, hvala, da ste nas povabili v to razpravo. Osredotočila bi se na specifična vprašanja povezana z zdravjem, predvsem to, kar so naše eh, zdravniške ekipe opazile na terenu. Najprej bi rada podala pomembno um, izjavo. Namreč ta izjava med Evropsko unijo in Turčijo je prava tragedija. Močno so se poslabšale razmere in to ima katastrofalne posledice za ljudi, ki so ujeti na grških otokih. Naše ekipe na Lesbosu, Samosu in Kijosu vsak dan pregledajo mnogo pacijentov, gre za zelo ranljive osebe in otroke in dejansko se situacija ne izboljša. Slišamo sicer poročila o napredku, ampak na terenu se situacija ne izboljša. Tako fizično kot tudi duševno zdravje se slabša zaradi slabih življenjskih pogojev, zaradi preslabe higiene, pa tudi zaradi ovir, ki jih uh, vzpostavlja ta izjava med Evropsko unijo in Turčijo. Ljudje so se znašli v nekakšnem pravnem limbu, v neskončnem obdobju pridržanja, ko ne vidijo konca tej situaciji in to vpliva na njihovo duševno zdravje, pa tudi fizično zdravje. Najprej bi res rada izpostavila duševno zdravje. Leta 2017 je MSF že podal poročilo o tem, kako slabo je stanje duševnega zdravja na grških otokih. Leta 2018 smo še enkrat pripravili dokument o tem, koliko otrok trpi zaradi resnih težav z duševnim zdravjem v tej regiji. V letu 2019 se je situacija samo še poslabšala. V zadnjih šestih mesecih je bilo 20 odstotkov naših eh, pacijentov z duševnimi težavami, takšnih, ki so poskušali storiti samomor. Še vedno imamo veliko količino ljudi, ki so žrtve mučenja, veliko število ljudi, ki so bili izpostavljeni spolnemu nasilju. Pri otrocih je tako, da je ena četrtina vseh pacijentov, ki imajo težave z duševnim zdravjem, tudi eh, takšnih, da so se odločili za samo poškodovanje, nekateri so se odločili poskusiti narediti samomor in med te štejejo tudi otroci mlajši od deset let. Takšna je torej situacija na grških otokih. Že večkrat smo slišali, kakšna je situacija glede otrok in res je tudi nas skrbi zdravje in zaščita otrok. 50 odstotkov tistih, ki so se znašli in so sedaj na grških otokih, so otroci. To je izjemno pomembno, ko razmišljamo o nadaljnih ukrepih. Podala bom nekaj podatkov. Ena tretjina, ena tretjina vseh otrok živi v um, šotorih ali plastičnih nastanitvah v taboriščih na otokih. Slišali ste že o tem, kakšni so pogoji v tem eh, sprejemnih centrih. Na Samosu imamo en, eh, eno stranišče za 300 ljudi, na Lesbosu eno stranišče za 200 ljudi. V, po standardih bi moralo biti eno stranišče za vsakih 20 ljudi, torej razumete, zakaj prihaja do zdravstvenih težav. Otroci ne dobijo primernega zdravljenja na otokih in včasih jih želimo napotiti k drugemu zdravniku, ampak pri tem imamo veliko težav, ko pošiljamo pacijente na zdravljenje na celino. Grški minister je sicer to že omenjal, ampak vseeno naj izpostavim dostop do zdravstvene oskrbe za migrante na grških otokih je odvisen od dela nevladnih organizacij, ki imajo zelo malo sredstev. Štiri leta po podpisu te izjave je dostop do zdravstvene oskrbe še vedno odvisen od nevladnih organizacij. Tukaj bi res lahko izboljšali situacijo. Pa še ena pomembna točka, ki jo želim izpostaviti. Vse pogosteje vidimo, da so ljudje na grških otokih dalj časa. Danes je 45 odstotkov naših pacijentov takšnih, ki so na otokih že več kot šest mesecev, nekateri celo več kot leto in pol. To je zelo dolgo obdobje in to vpliva na njihovo zdravje in še posebej duševno zdravje. Ljudje so ujeti na teh otokih, zato ker zakonodaja ni konsistentna in zaradi sistema, ki ga je vzpostavila izjava med Evropsko unijo in Turčijo. Ta ni prilagojena realnosti na terenu in ne izboljšuje potreb po zaščiti teh ranljivih skupin ljudi. Že prej sem povedala in ponavljam, situacija se bo samo še poslabšala, ko bo sprejeta nova grška zakonodaja. Tukaj je en aspekt, ki bi ga res rada izpostavila gre za oceno ranljivosti prišlekov. Naj podam podatke. Leta 2018 je bilo 70 odstotkov naših pacijentov na področju mentalnega zdravja takšnih, ki niso bili opredeljeni kot ranljiva skupina. Po našem mnenju se bo ta številka samo še povišala določenih pogojih vidimo, da se nekaterih eh, motenj, nekaterih eh, obolenj ne prepozna, ne diagnosticira. Videli smo ljudi, ki imajo resne bolezni in so jih vseeno deportirali nazaj v Turčijo. Kaj še lahko dodam? Štiri leta je že od eh, sprejetja te izjave in mislim, da se mora takšno postopanje končati. Mislim, da moramo hitro ukrepati. Čisto konkretna priporočila sedaj. Prvič, bom to povedala drugače kot drugi. Kaj je po našem mnenju zelo pomembno? Nujno in takoj moramo evakuirati ljudi iz žarišč. Še posebej moramo zaščititi otroke in renljive osebe, ki potrebujejo nujno zdravniško oskrbo, ampak evakuacija mora biti širša. Po našem mnenju to ne pomeni samo eh, preselitev ljudi iz otokov na celino, ampak potrebujemo evakuacijo v tretje države oziroma v druge države Evropske unije. Pomembno je torej, da zagotovimo premestitev v širšem okviru. pa še nekaj o tem sem govorila že prej, ampak vedno znova bom ponavljala enako. Mi smo humanitarna organizacija in prav zato moramo omejiti geografske omejitve, odpraviti geografske omejitve iz te izjave EU Turčija. Če to ne bomo storili, vse bo situacija naprej nadaljevala v tem okviru. Evropa mora vzpostaviti pravični azilni sistem, ki bo deloval odgovorno in bo upošteval tudi potrebe po zaščiti teh ljudi. Dokumentirali smo veliko primerov, na različne načine smo poskušali prikazati situacijo na grških otokih, zato da bi na nek način uspodbudili spremembe, ampak žal do teh sprememb še ni prišlo. Upam, da se bodo zgodile. Definitivno pa je tako, da je potrebno spremeniti sistem. Glede na trenutni sistem, nič ne bo dovolj, nobeni ukrepi ne bodo zadostni. Ne gre samo za številke, situacija je veliko širša. Gre za to logiko, s katero se zapira meje, češ da bo to pomagalo, potem pa bomo začeli razmišljati o tem, kako popraviti sistem. Mi pa vidimo humanitarne žrtve, ki trpijo zaradi tega, ker ni vzpostavljenega sistema. Toliko z moje strani, najlepša hvala. Hvala lepa, gospa Vaskes. Sedaj pa dobijo besedo koordinatorji. Prosim vas, da komentar omejite na največ dve minuti, potem pa bodo dobili besedo še drugi poslanci. Seznam prijavljenih je sedaj zap, zaključen. Najprej je torej koordinatorji, kot rečeno. Gospod Karen, tudi vi želite besedo? Gospod Markant, tako sedaj pa je seznam govornikov zaključen. V nasprotnem primeru bo namreč nemogoče. Za ILS e dobi besedo gospa Mecola najprej. Izvolite. Najlepša hvala. Splošni komentar z moje strani glede določenih vprašanj. Najprej pa bi se vseeno rada zahvalila vsem govornikom, ki so danes z nami. Gre namreč za izjemno pomembno razpravo. Osredotočila bi se na to, kar ste povedali, gospa generalna direktorica, na začetku. Morda nam lahko podate več iz vaše perspektive, več informacij o tem, kako menite, da bo ravnal svet v prihodnosti glede določenih eh, dostjejev, ki so bili do sedaj blokirani. Razpravljali smo z starimi komisarji, kot tudi z novimi komisarji, glede tega, kaj se bo zgodilo s temi svežniki, ki so v svetu blokirani. Vprašali smo jih, ali lahko pričakujemo nove pobude in ali lahko mi kot parlament formalno zahtevamo od eh, komisije, da pripravi nove pobude. Včasih me namreč skrbi, da smo prišli do neke občutljive večine glede vprašanj, ki so pomembna za vse države in vse politične stranke. Nočem porušiti tega občutljivega ravnovesja, prav zato prosim koordinatorje, da skupaj razmislimo o tem, kaj so naša skupna stališča. Vi, gospod generalna direktorica, pa nam lahko poveste, kako lahko eh, ta dogovor prevedemo v ukrepanje v svetu. Skrbi me namreč, da bomo v parlamentu vedno znova pripravljali neke predloge, mi namreč odgovarjamo našim voljivcem, za katere je vprašanje migracij zelo, zelo pomembno. In zdi se mi, da na koncu še vedno ne bomo dobili odgovorov. Hvala lepa. Najlepša hvala, gospa Sipel, izvolite. You, hvala lepa, predsedujoči. Kratek komentar. Že vse predolgo govorimo o situaciji na grških otokih. Osredotočila bi se na eno ali dve vprašanji najprej vprašanje tega, kaj lahko storimo, da se izboljša situacija za begunce na otokih, sedaj, ko se bliža zima. Slišali smo, da je situacija katastrofalna. Kaj torej točno lahko storimo za njih? In drugo vprašanje. Preobremenjenost organov. Ali se je situacija že kaj spremenila? Ali je sedaj mogoče opraviti registracijo in tudi vsaj deloma tudi azilni postopek na otoku samem, ali pa je še vedno potrebno ta postopek izvesti v Atenah. Namreč, če bi se to spremenilo, bi morda bil postopek lahko hitrejši. Zanima me tudi naslednje, ali lahko komisija in EASO pomagata pri tem, da se situacija izboljša, ko gre za premike ljudi iz otokov na celino. Pa še vprašanje tega, kaj lahko storijo druge države članice za to, da se izboljša situacija, kako lahko pomagamo Grčiji za to, da se azilni postopek izvaja hitreje, da bo prišlo do hitrejšega vračanja ljudi, kako jih lahko podpremo tudi pri vprašanju premestitve. Najlepša hvala. Hvala lepa. Gospod Tudorači, izvolite. Najlepša hvala, kratek komentar. Najlepša hvala generalni direktorici in vsem drugim panelistom za vaše prispevke. Mislim, da je tukaj kar nekaj podobnih eh, stičnih točk z razpravo, ki smo jo imeli danes zjutraj glede izjave EU Turčija. Štiri leta je minilo od eh, začetka migracijske krize in tak od takrat še vedno uporabljamo ad hoc rešitve, ki smo jih takrat na hitro vzpostavili za reševanje krize tako kar se tiče situacije na otokih v Grčiji, kot tudi kar se tiče izjave EU Turčija, to velja. Potrebujemo torej trajnostne rešitve. Navezal bi se na to, kar je povedala kolegica pred menoj in dodal bi dve vprašanji z moje strani. Prva, prvo vprašanje je povezano s prihodnostjo Zanima me namreč, kaj komisija meni, kaj so nekakšne bolj trajnostne dolgoročne rešitve. Govorili smo o svežnju, o paktu za migracije. Prosili, prosili smo komisarja, da bi tukaj podal več informacij, pa nismo dobili eh, nekih dodatnih informacij. Vem, da se to šele pripravlja, ampak vseeno me zanima, ali lahko napoveste, kakšna bo tukaj časovnica za doseganje nekakšnih trajnostnih rešitev, ki jih Grčija potrebuje bolj kot katerakoli druga država. Pa še drugi aspekt v bistvu istega vprašanja je situacija v Grčiji. Sedaj ima Grčija novo vlado in minister nam je prej povedal, kaj počnejo. Generalna direktorica, zato imam za vas vprašanje povezano s tem. Poleg trajnostne rešitve, ki upamo, da jo bo našla Evropska unija in mi bomo tukaj vsekakor prispevali vse, kar je v naši moči, da bi se to zgodilo. Zanima me, kaj lahko pri tem vseeno stori tudi Grčija. Grčija in grški sistem morajo pripraviti določene spremembe, zato da se izboljša sama situacija, da odpravijo probleme, da se skrajšajo postopki in da se odpravi podvajanje določenih faz postopka kot ste dejali sami, včasih eh, vidimo, da tri leta kasneje še vedno čakajo ljudje na sklep o svojem statusu ali na vrnitev. In to se mora razrešiti. Thank Gospa eh, Štrik, izvolite. Najlepša hvala. Zahvalila bi se vsem štirim govorcem za pregled te grozne situacije na grških otokih. Mislim, da so različni gostje izpostavili različne aspekte te situacije. Seveda je izjava EU Turčija od razlog, zakaj je prišlo do takšne situacije. Na grških otokih je preveč ljudi in skrbi me, da se bo situacija še poslabšala, če bo prišlo do novih eh, prihodov migrantov in če bo vračanje migrantov v Turčijo še bolj oteženo. Mislim, da preprosto več finančnih sredstev ne bo razrešilo vseh problemov. Namreč eh, vsi, ki prihajajo v ta taborišča, so bolni, traumatizirani in tako naprej. Skupno odgovornost imamo za to in moramo tudi ukrepati. Le 13 nacionalnih eh, strokovnjakov je bilo ponujenih EAS-u in v zadnjem letu je bilo le eh, nekaj sto postopkov premestitev. Zato me zanima, ali lahko poveste, kako lahko izboljšamo premestitev v druge države članice in kako lahko spodbudimo večje število nacionalnih strokovnjakov, ki bodo napoteni na EASO. Pri EASO imamo nenudno, nena, nenadno, nemudno ukrepanje in zanima me, ali lahko to velja tudi za različne druge poklice, zdravnike, pravnike, tolmače, vse te poklice, ki jih nujno potrebujemo na grških otokih. Očitno je, da obstaja veliko postopkovnih ovir in da nam manjka vseh teh poklicov, zato me zanima, kako jih lahko bolje eh, pripeljemo na teren. Pa še eno vprašanje glede grške zakonodaje, ki je bila sprejeta pred kratkim. Zanima me, kaj naši gosti menijo glede tega, kaj bo dejanski vpliv te nove zakonodaje na terenu? Ali se bo situacija še poslabšala? Kako lahko zagotovimo, da do tega ne bi prišlo? No, pa še eno vprašanje, ne samo glede premestitev, ampak tudi glede postopka združevanja družine. Namreč tudi ta postopek deluje izjemno počasi. Člani družine se soočajo z različnimi ovirami in zanima me, kaj lahko stori komisija za to, da bi pritisnili na države članice,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 Vem, da se vlaga veliko truda v to, da bi se situacija izboljšala, ampak zdi se mi, da več finančnih sredstev, kot namenjamo temu, da se izboljša situacija za begunce, več beguncev prihaja na grške otoke. Jasno je torej, da potrebujemo bolj dolgoročni pristop za migracijsko politiko. Naše vlade razmišljajo tudi o tem, kako zaščititi lastne prebivalce in državljane. Nek eh, francoski minister je dejal, da v naši državi pač ne moremo sprejeti vse žalosti in vseh tragedij tega sveta. Dejali ste, da potrebujete več finančnih sredstev, ampak več finančnih sredstev, kot boste imeli, več bo tudi imigrantov in zaradi tega bo celotna drama samo večja. Tragedija bo večja in več bo dela za tiste, ki morajo skrbeti za imigrante. Pa tudi okoliščine in življenjski pogoji za imigrante bodo slabši. Potrebujemo realistične politike in previdni moramo biti pri naših ukrepih predvsem pri sprejemu migrantov. Vemo, da bodo mnogi sprejeli, eh, vložili prošnjo za azil, ki bo v veliki primerjih zavrnjena in bodo zato ti ljudje obstali pri nas v nezakonitih pogojih. Grška vlada in druge vlade, ki bodo morale potem obravnavati to begunsko problematiko, bodo morale v prihodnosti sprejemati vse bolj strogo in omejujočo zakonodajo. Po mojem mnenju potrebujemo popolnoma drugačno politiko, kot jo imamo sedaj. Ni pametno, da ljudem dajemo vtis, da prihajajo v obljubljeno deželo, ko pa se na koncu znajdejo v grozljivih življenjskih pogojih. Mislim, da moramo več dela uložiti v države izvora, namreč od tam prihaja vsa, eh, prihajajo vsi ti ljudje. Najlepša hvala, sedaj pa zaguje gospod Avranitis. Hvala lepa. Gospod predsednik, zahvaljujem se vsem štirim gostom za izjemno natančen opis situacije. Dva komentarja imam. Navezal bi se tudi na to, kar so povedali kolegi. Minister, ki smo ga gostili prej, je povedal samo polovično resnico. Namreč res je, obstaja veliko težav z azilnim postopkom in tudi z novo zakonodajo vsi v grškem parlamentu definitivno nismo podprli te nove zakonodaje. Sedaj pa, kar se tiče eh, samega statusa quo. Seveda lahko novim prišlekom otežimo življenje. In ne vem, ali bo ta nova zakonodaja sploh kaj pomagala. Situacija je namreč res eh, grozljiva. Od maja je na grške otoke prispelo 5000 ljudi. Strukture pa niso prilagojene takšnim številkam. veliko izmed teh prišlekov je ranljivih oseb in otrok in mislim, da predstavlja to velik, velik problem. Namreč jasno je, da sistem, ki je trenutno na mestu, ne deluje, kot bi moral. Poslanci stranke Nova demokracija v Grčiji so želeli poskrbeti za to, da v Grčiji včasih organizirajo tudi namenoma um, določena praznovanja v bližini teh taborišč, kjer se naprimer um, peče svinsko pečenko ali pa celega prašička na ognju, samo zato, da bi provocirali muslimane v teh taboriščih. Ne vem, to se mi ne zdi pametno delovanje. Tako, končali smo prvi krok. No, govorniki tudi upam, da se bodo držali svoje časovne omejitve. Ob pol enih pa izgubimo tolmačenje kaj je narobe, kaj mi skušate pokazati. Ja, nismo, se še, eh, nismo še končali s tem seznamom govornikov. Sem vas izpustil. Ok, ok, then you Spregovoril bi za gospoda Prokačinja, ker ga ni tukaj dobro, potem bi spregovoril za EKR, potem pa še preostali poslanci. Dve minuti imate na voljo. Hvala lepa, predsednik. Prisluhnil sem vašim eh, prispevkom in strinjam se z vami, gre za situacijo, ki je grozljiva za vse ljudi v teh taboriščih. Jaz dobro razumem, da želijo priti v Evropo in če bi se sam znašel v njihovem življenju, v njihovih okoliščinah, bi si verjetno želel enako. Ampak mi ne moremo sprejeti prav vseh, namreč Evropa tega ne bo mogla sprejeti. V, na nizozemskem, naprimer, ima, nimamo dovolj nastanitve, vse več je kaznjivih dejanj strani teh uh, migrantov, ki smo jih sprejeli pri nas. To je samo nekaj primerov težav, z katerimi se soočamo. Slišali smo nekaj o avstralskem um, modelu za upravljanje migracij in s tem se strinjam. Zanima me, kaj menite vi, naši gostje, kakšne so meje Evrope, kje boste potegnili črto, da Evropa več kot toliko pa res ne more storiti, še posebej glede na to, da se število migrantov iz Bližnjega vzhoda in Afrike veča. Če ne bomo nekje naredili meje, potem ne bomo mogli izboljšati situacije za nikogar. Tako zdaj pa preostali poslanci. Najprej gospod Moraješ. Hvala, predsednik. Nekaj bi izpostavil, kar sta povedala že generalni direktor in pa Eh, predstavnik agencije FRA. Mnogi ljudje delajo na tem področju, različne institucije, nevladne organizacije in tako naprej. Generalna direktorica je omenila, da je situacija kritična, v bistvu neznosna. Torej, tukaj imamo dve vrsti situacije. Tiste, tisto, s katero se soočamo zdaj in eh, tisto, s katero se bomo soočali na dolgi rok. Mislim, da smo zdaj v nekih uh, izrednih razmerah. To je kot neke vrste brazgotina. Vse skupaj se dogaja znotraj Evropske unije in situacija postaja vse bolj ekstremna. Generalni direktorici sem želel postaviti naslednje vprašanje. Ko se zdaj pogovarjate z državami članicami in ob upoštevanju, kaj se dogaja v Moriji, kako potekajo ti pogovori? ali rečejo, da eh, mediji niso vedno navzoči, da je to že stara zgodba ali da lahko preprosto počakamo, da pride nova komisija. Ali slišite tudi take odgovore? Ali pa se ljudje zavedajo, kako slaba je človeška situacija na kraju samem? Poleg tega pa so tukaj še notranje spremembe. V Grči imajo novo zakonodajo gre kot za neke vrste odvračilo na področju azilne zakonodaje. To smo videli tudi v drugih eh, državah Evropske unije. Eh, dolga doba pridržanja, recimo, in tako naprej. Objektivno torej ta pristop ne pomaga. Ali na dolgi rok eh, menite, da bomo lahko uspešno izbrisali to brezgotino na Evropski uniji? Hvala lepa, gospod Zmani. Ena minuta je vaša omejitev. Prosim vas, da gledate na uro. Hvala, postrudil se bom. Skušal bom biti kratek. Hvala za vaše prispevke. No, svojo dilemo sem že uh, izpostavil, že pred šterimi leti. Uh, že takrat smo imeli enake težave. O tem sem spregovoril tudi ministru. Gre za postopke v Grčiji. Me veseli, da ste to že omenili. Seveda, imeli smo določeno mero podpore držav članic in pa komisije Grčiji. Nekatere države članice pa niso želeli mm, zagotoviti podpore. Gospa Vaske se je prej govorila o izjavi EU Turčija, Eh, govorili ste o rešitvi v letu 2015, ko je prišlo do največje krize. No, ko gre za situacijo na grških otokih, se popolnoma strinjam z gospod Vaskes. To situacijo je treba razrešiti. Kakšna je torej naša vloga, vloga Evropskega parlamenta? Kako bi lahko mi nekako spodbudili grške oblasti, da izboljšajo situacijo? Hvala lepa. Herr Markart gospod Markart. Hvala lepa. Vsa vprašanja, ki si bila postavljena, so bila zanimiva. Sam sem bil od leta 2015 že približno desetkrat na Lesbosu, ampak pomembno je, da se vprašanja vedno znova postavljajo. Vidimo, kakšno je stanje na otokih. To ni dostojno za človeka. Ljudje, otroci spijo v šotorih, kurijo ogen, paziti morajo, da ne povzročijo požara, to lahko ogrozi na stotine ljudi. Torej, še zdaj imamo situacijo, ki nimamo šolskega programa za otroke na uh, grških otokih. 70 odstotkov delajo upravljenega prostovoljno. Torej, kakšen je cilj uh, politike Evropske komisije? Ali je to, da se izboljša situacija ali pa da se uh, vse skupaj nekako razmeji. Torej, uh, upam, da bomo dobili odgovor na to vprašanje, kajti sicer, eh, če ga, torej, če ga dobimo, nam ne bo treba vedno znova postavljati istih vprašanj. Hvala lepa. Hvala. Sam sem pred mesecem dni obiskal Morijo in Lesbus in strinjam se z predsednikom Fra, da je to ena izmed najhujših najhujših kršitev človekovih pravic, ki se dogajajo v Evropski uniji. Ampak kaj bo naredila Evropska unija? Bo zaprla morjo, bo zaprla vse ostale žarišne točke v Grčiji. Kako se boste odzvali na te izredne razmere? Prav tako me zanima, v kakšnem smislu je zakonodaja o dostopu do zdravstvene kartice vplivala na dostop beguncev do zdravstvene oskrbe in pa drugih osnovnih storitev. In pa kakšen vpliv so imeli drugi ukrepi, recimo v zvezi z dobavo plina taborišču, kot je Morja, kjer, kot ste povedali, eh, je nameščenih tudi 300 otrok? Eh, prav tako me zanima, če pri eh, obravnavi prošen in pa azilnih postopkih prihaja do diskriminacije na osnovi tega, odkud prihajajo begunci. Incidente. Gospod Ruiz Devesa. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Imamo vprašanje v zvezi z pogoji v žariščnih točkah oziroma kaj se bo zgodilo tam po zimi. Videli smo, da so ljudje tam preživeli že nekaj zim v zelo težkih pogojih. Ne želimo, da bi se ponavljali prizori iz preteklosti če se bo zgodilo kaj hudega letos po zimi, potem bo za to sokriva tudi Evropska unija. Ko gre za premestitev oseb, tukaj ne gre samo za to, da jih porazdelimo po celini, ampak tudi za to, da porazdelimo ljudi iz otokov na vse države članice. Predvsem se tukaj moramo posvetiti skupini mladostnikov. In pa kar se tiče dogovora med EU in Turčijo, jasno je, da je treba ta dogovor pregledati, revidirati. Kako je povedala predstavnica zdravnikov brez meja, bi morali v tem dogovoru veliko bolj podariti pomen spoštovanja človekovih pravic. In pa Evropski parlament bi moral imeti ob možni eh, prenovi tega dogovora več besede, kot jo eh, je imel pri podpisu osnovnega sporazuma. Hvala, gospod Dejli. No, skušam si nekako predstavljati, kako ljudem v teh taboriščih eh, več je politikov na obisku na teh otokih kot kdajkoli prej. Ampak zakaj se situacija še pospešuje? potem se lahko vprašamo, ali to uh, počnejo namenoma ali pa so tako neumni, da bodo ponavljali napake, pa mislili, da bo rezultat drugačen. Torej, prej, ko se spopademo s tem, prej bomo lahko uh, razrešili tudi težave. Podpiram ta poziv uh, zdravnikov brez meja za takošno evakuacijo. Kam pa bodo šli ljudje? kakšni, kakšne bodo pogajanja na ravni sveta Evrope oziroma Evropskega sveta. Se pa ne strinjam z irsko kolegico, direktorico agencije FRA. Eh, te žarišne točke so v bistvu eh, žarišče problema. Eh, tudi na Irskem imamo podobne težave. Žarišne točke enostavno ne delujejo treba bo spremeniti dublinski dogovor, treba bo eh, najprej preučiti, zakaj so ljudje postali begunci. Eh, pride do vojn v državah članicah in tako eh, pride do begunskih tokov. Recimo v Siriji imamo na tisoče džihadistov, s tem se ne spopadamo dovolj uspešno in tako prihaja do vse večjega števila beguncev. Torej, če se ne bomo spopadli s temi vprašanji, če ne bomo omaknili sankcij, eh, potem bomo težko razrešili vse te težave ljudi. Gospod Karen. Eno minuto imate na voljo. Ja, nekaj je bilo zamude. Tako da smo zdaj omejeni s časom. Zahvaljujem se vsem govornikom. Eh, zahvaljujem se tudi vsem prostovoljnim uh, organizacijam. Prejšnji teden sem preučil, kakšna je situacija, zanimalo me je, kako je s financiranjem strani Evropske unije, kakšna je transparentnost denarja, ki se porabi. Potrebujemo konkretne korake, da izboljšamo situacijo na grških otokih. Smo enostavno uh, soodgovorni za to. Ne moremo uh, vsega prepustiti drugim. Kako lahko zmanjšamo te grozljive čakalne dobe uh, v postopkih na grških otokih. Tako zdaj pa uh, damo besedo uh, štirim panelistom. Vem, da naloga ne bo preprosta. Uh,